Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Spoštovani gospe in gospodje, drage kolegice in kolegi, pozdravljam vas na popovdanskem srečanju. To je zadnji sestanek pred eh, božičnimi prazniki, novoletnimi praznikimi, Pozdravljam tudi društvo nas eh, za ohranjanje vojnih grobov iz Baden-Württemberga, kjer je zelo veliko članov in predstavniki in predsednik so danes tukaj in jih prav prisrčno pozdravljam. Okay, meine Ausführungen zum Protokoll erfolgen später. Naslednja točka na dnevnem redu je razprava o kršenju človekovih pravic in demokracije. Najprej bomo govorili o kaznovanju s šibanjem v Maleziji. Najprej bojo spregovorili avtor.